der präsident! liebe kolleginnen und kollegen drage kolegice in kolegi prisrčno dobrodošli po dnevnem redu sledi izjava predsedstva in predstavitev češkega predsedstva sveta prosim predsednika sveta eu mira topolaneka da nam spregovori in najprej ga prisrčno pozdravljam v parlamentu. Prisrčno dobrodošli, gospod predsednik vlade. Razen tega pred, pozdravljam predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza. Kolegice in kolegi, vsi vemo, da je predsedstvo poseben izziv in vem, da uh, je za gospoda Topolaneka eh, zelo pomembno, da je sedaj predstavnik Evropske unije, potem ko ima tudi izkušnje z drugačnimi sistemi v eh, preteklosti. Po Sloveniji je to drugo predsedstvo držav članic, ki so se Evropski uniji pridružile po 1. maju 2004. V imenu vseh vam želim povedati, da ima češko predsedstvo vso našo podporo in da bomo storili vse, da bo češko predsedstvo v težkih časih uspešno za Evropsko unijo. In na tej osnovi vas prosim, gospod predsednik sveta, gospod predsednik vlade Topolanek, da spregovorite Evropskemu parlamentu in še enkrat prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Vážené paní poslankyně, spoštovane gospe in gospodje, poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik komisije.